Dobro jutro, dragi kolegi, če ni nobenega ugovora v zvezi z današnjim dnevnim redom, potem predlagam, da ga sprejmemo brez kakršnih koli sprememb. 24. aprila v torek, se pravi od treh naprej, se bo naš odbor skupaj z odborom za proračun posvetil javni predstavitvi mnen evropski proračun in pariški sporazum. Namen te javne predstavitve mnenje, da pa pravzaprav ocenimo združljivost trenutnih in prihodnih proračunov v zvezi z pariškim sporazumom in tudi ali smo izpolnili vse zaveze iz pariškega sporazuma, se pravi doseganje 20 odstotkov. Potem pa še nekaj o premestitvi eme, se pravi, da dobi eni nazaj, dosti je skladno z predpisom 69F in sama bom predsedovala tej pogajalski skupini skupaj s poročevalcem gospodom Lavija. 25. aprila bo potekal prvi trialog potem pa še nekaj sestanku 17. maja, za katerega nismo vedeli, ali bo dejansko potekal, bo sedaj potekal. Je pa treba tudi omeniti do določene spremembe v sekretarijatu Envi. Imamo novo članico Natalijo Papasteradju, ki se je s 1. aprilom pridružila našemu sekretarijatu. Danes lahko govorite in poslušate 21 jezikov. Poleg tega pa sestanek poteka tudi po spletu. Glede priporočil koordinatorjev moram povedati, da ste jih prijeli po elektronski poti in če nimate ogovorov, jih tudi potrjujemo. Potem pa vam moram tudi nekaj povedati o izidih trialogov. Najprej nekaj o izidih trialogu v zvezi z zdravili za uporabo v veterinski medicini. 22. marca je potekal ta trialog, svet in parlament pa so se pogovarjala o političnih vprašanjih v zvezi z farmakovikolanco. Glede spletne prodaje pa imamo novo formulacijo za izjemo v členu 1.08. Razprave so potekale v konstruktivnem duhu poročevalec in predsedstvo pa sta tudi potrdila, da je namen, da se besedilo obravnava v času bolgarskega predsedstva. Četrti trialog pa bo potekal 19. aprila. Sedaj pa vam lahko poročam tudi o spremljanju emisij CO2 ja in porabe goriva pri novih težkih vozilih pri drugem in tretjem trialogu smo dosegli določene rešitve. Po prvem trialogu, ki je potekel 26. februarja, smo imeli še dva tehnična sestanka, na katerem smo se dogovorili o številnih tehničnih določbah, ki so potem bile potrjene tudi na politični ravni opasov zakonodajalca. Stavka pokazala določeno mero prožnosti, prilagodila sta svoje stališče in tako smo seveda se dogovorili tudi o upravnih pristojbinah, kaznih, o določenih merilih, o preglednosti podatkov in tudi o razponih. Ne nazadnje pa smo se dogovorili tudi o delegiranih in izvedbenih aktih, ko reper bo prejel ta osnutek sporazuma v drugi polovici aprila, mi pa bomo glasovali v njem verjetno 25. aprila. Sedaj pa si lahko dejansko pogledamo tudi vsebinske točke na dnevnem redu. Najprej se bomo posvetili ključni zadevi za številne potrošnike v Evropski uniji, gre pa za neenotno kakovost proizvodov na enotnem trgu. Iljana Borzan je pripravljalka mnenja, danes pa se bomo pogovarjali o osnutku tega mnenja. Sedaj pa bom dala besedo še pripravljalki mnenja. Biljana Borzan, izvoli. Kolegice i kolege, već su objavljena izvješća u... Najljepša hvala za besedo. Treba je omeniti da sta bila poročila in ko in agri že objavljena odbor Envi pa je pristojen za živila. Prvi osnutek tega poročila temelji na razpravah prvotnega sestanka poročevalcev v senci. Vsi so dejali, da bodo sodelovali v konstruktivnem duhu in naša stališča so si zelo podobna. Naša poročila pa govori tudi o študijah, ki so potekale v številnih državah članicah. Tudi sama sem na Hrvaškem bila odgovorna za takšno študijo v sodelovanju z našo živilsko industrijo. In kaj smo ugotovili? Recimo, hrana za otroke na Hrvaškem ni tako zdrava, kako recimo v Nemčiji. Dunaj ker klobasa recimo na Hrvaškem sploh ne vsebujejo mesa. Če se pogledamo sestavo teh živil, lahko tudi gotovimo, da imajo negativne posledice na zdravje ljudi. V tako imenovanih novih državah članicah smo tudi ugotovili, da živila za ranljive skupine državljanov so lahko tudi nevarna. Tukaj imam v mislih živila za dojenčke in za otroke. Je pa res, da tudi označevanje ni najbolj primerno. Ko potrošnik prebira oznako, potem se ne more pravzaprav odločiti, ali je prišlo do kakšnih sprememb v sami sestavi živila, ki ga bodo zaužili. Lahko pa pozdravim tudi pilotni projekt, ki ga sedaj pripravlja Evropska komisija. Vključeval bo testiranje živil in neživil na podlagi skupne metodologije in ob koncu tega leta bomo dobili tudi prve izide te študije. Moram tudi povedati, da sem zelo vesela, da se je komisija tudi odločila, da bo sedaj sprožila razpravo v okviru foruma na visoki ravni za boljše delovanje prehranske verige. Komisija je podala tudi določene smernice, ki pa po mojem mnenju niso dovolj ambiciozne in tudi ne dajajo dovolj pristojnosti pristojnim organom za ukrepanje. Ni dovolj, da se tukaj zanašamo na dobro voljo proizvajalcev, da spremenijo svoje poslovne prakse. To ni dovolj. sicer lahko pozdravimo določene dobre prakse. Podjetje Hipo na Hrvaškem je zelo dober primer za to, ampak kot sem že dejala, ne moremo biti odvisni od dobre volje proizvajalcev. Poleg tega, ne smemo dopustiti, da se na trg dajo ne proizvodi z neenotno kakovostjo na podlagi preferenc potrošnikov. Mislim, da potrebujemo oznake, celovite oznake, ki bodo potrošnikom jasno dale vedeti, ali je prišlo do spremembe sestave samega živila. Komisija je tudi dejala, da bo prepovedala neenotno kakovost proizvodov na enotnem trgu. Sama bi se želela, da se ta prepoved vključuje tudi v prilogo direktive o nepoštenih poslovnih praksah. To bi potem potrošniki razumeli. Mi pa moramo poskrbeti tudi za to, da bo do proizvodi imeli enotno kakovost v vseh državah, članicah Evropske unije. Pravčila sem tudi predlog e LSE-ja, ki ga lahko tudi vključimo. 23. april pa je tudi časovni rok za vse predloge spremembe.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 poročevalki za ta osnutek in lahko vam povem, da sem zelo zadovoljen s tem, da smo zdaj začeli obravnavati problem neenotne kakovosti, da so na to opozorile evropske inštitucije. Dobro je, da se naš odbor okvarja s to težavo. Mislim, da moramo vse skupaj natančno pojasniti ne samo kar zadeva prehrano, živila, temveč tudi druge izdelke. Naprimer detergente, čistila. Šesta točka mnenja navaja, da izdelki, ki se prodajajo na notranjem trgu, bi morali imeti enake sestavine, enako sestavo. In potrošniki bi morali biti o tem natančno obveščeni obveščeni bi morali biti tudi o morebitnih spremembah pri sestavi teh izdelkov. Kakovost izdelkov bi morala biti enaka vse povsod po Evropski uniji. Proizvajalci pravijo, da so vse te razlike povezane z različnimi okusi potrošnikov na lokalni ravni. Po našem mnenju je to eh, nespremljivo. V peti točki je navedeno, da okusi potrošnikov se ne smejo izrabljati kot pretveze za neenotno kakovost. Proizvajalci ne navajajo, kako so se dokopali do teh eh, spoznanj o okusih eh, italijanskih, nemških eh, potrošnikov. Proizvajalci nimajo na voljo nobenih podatkov o tem. Ne morejo obrazložiti, zakaj naj bi nekje imeli manjši delež rib v hrani ali pa večji delež eh, palmovega olja in tako naprej. Mediji večkrat pravijo, da se vzhodna Evropa obravnava še vedno kot nek odpad, nek odlagališče, kjer naj bi imeli slabše izdelke. Zaradi tega moramo biti pri tem zelo, zelo previdni. Predlagali bi, da bi uvedli tako imenovani referenčni izdelek. Proizvajalci običajno vedo, katere so dobre blagovne znamke in katere so slabše blagovne znamke. Če X proizvajalec pošilja na trg določene izdelke, ve, da so eh, določeni izdelki dobri in eh, mogoče izdelki drugih proizvajalcev niso dobri. Vendar mislim, da je treba delati predvsem na tej sestavi, na sestavinah. Všeč mi je, da zdaj govorimo o tem, da bi morali oblikovati metodologijo zato da bomo lahko izkoristili vsa razpoložljiva orodja tudi na lokalni ravni. Pri tem je pomembna vloga Evropske komisije. To vlogo mora ustrezno in uravnoteženo odigrati. Mislim, da je dobra ta metodologija in da je treba izvajati tudi pritiske na proizvajalce. mi pa ustrajamo na načelu previdnosti. Osnutki eh, zakonov ne morejo biti preveč podrobni. Morajo temeljiti na načelu standardizaciji izdelkov in se morajo zauzemati za boj eh, proti nenotni kakovosti. Hvala. Hvala. Sedaj pa. Dan besedo Davor Skrlecu. Na početku pozdraviti... Eh, Hvala za besedo. Najprej bi rad čestitev pripravljavki mnenja za usnutek mnenja, pa tudi zato, da je dala pobudo, da se zaščitijo zlasti najbolj ranljive skupine v Evropski uniji se pravi, gre za tiste državljane iz vzhodne Evrope, ki se najbolj soočajo z neenotno kakovostjo proizvodov. Če imamo živilo, ki se prodaja v vseh državah članicah, potem ne smemo dovoliti, da je njegova sestava drugačna v eni, kakor pa v drugi državi članici. Komisija pravi, da je njen namen, da spodbuja inovacije na enotnem trgu in hoče tako potrošnikom, kakor proizvajalcem nuditi številne priložnosti. Je pa res, da mora biti vedno v ospredju varnost hrane potrošniki so tisti, ki izberejo živila. Ampak moram povedati, da ostrajam pri tem, da ne sme priti do spremembe sestave živil v eni državi članici v primerjavi z ostalimi, kadar se to ne označi na sami embalaži. Vem, da sedaj omenjate neke medle izgovore, da je treba tudi upoštevati izbiro potrošnika, se pravi, kaj si potrošniki želijo, njihove preference. To po mojem mnenju ni dovolj. Je pa res, da to ne sme veljati samo za živila, ampak tudi za ostale proizvode, kozmetične proizvode, zdravila. Mislim, da je treba okrepiti ozaveščenost o neenotnosti ni kakovosti proizvodov, tako da bomo odpravili te pomankljivosti. Državljani na Zahodu morajo tudi vedeti, da ko recimo potujejo poslovno ali na počitnice v vzhodno Evropo, da bodo tam uživali oziroma kupili kakovost, proizvode nižje kakovosti. In morajo tudi vedeti, da se sedaj v Evropski uniji borimo za enotno kakovost proizvodov. S tem mnenjem bomo vsem poslali zelo odločno sporočilo, zlasti tistim, ki hočejo ohraniti te slabe poslovne prakse. To mnenje bo tudi dobro izhodišče za vse tiste, ki bodo nadaljevali z delom v povezavi s predlogom komisije. Very much, La, sedaj pa gospa Konečna. Dovolite podjekovati pani spravodajce za jej skvelo. Hvala. Rada bi se tudi sama zahvalila poročevalki za to izjemno delo. Ta osnutek mnenja vsebuje vse, kar si sama želim imeti tudi v besedilu. Dobro je, da je to sedaj tudi spostavljeno na politični ravni Evropske unije, kajti neenotna kakovost proizvodov tudi krši glavna načela na enotnem trgu. Sama sem pročevalka v senci in prej sem bila tudi predsedojoča preskovalnemu odboru. In res sem tudi vesela, da se je komisija končno odzvala na naše zahteve in pripravila nov zakonodajni predlog. Mislim, da moramo pravzaprav izpodbijati določene neprimerne rešitve, ki jih sedaj predlaga komisija. V svežnju komisije, ki je bil objavljen včeraj, sicer uh, predvideva določene rešitve, ki pa niso popolne, niti se ne morejo uporabiti posod. Imamo šesti člen direktive o nepoštenih poslovnih praksah, ampak to ni dovolj. Mislim, da bi morali to vključiti tudi na črni seznam. Če se pogledamo uvodne izjave, lahko tudi omenim, da komisija dovoli spremembo sestave živil zaradi lokalnih okusov oziroma za voljo potrošnikov in njihovih preferenc, ampak to je res nek med izgovor, to je velika laž, ki je nedopustna, tega ne smemo dovoliti. Jaz se ne strinjam s tem, da se lahko na trdaj je živila z enako znakom, ampak z različno maso. Proizvajalci pravijo, da na takšen način dovoljujejo tudi revnejšim potrošnikom, da kupujajo takšna živila, ampak to je laž. Upam, da se je komisija tudi marsikaj naučila v zvezi z škandalom Dieselgate in upam, da bomo tudi v Evropski uniji se lahko zatekli k skupinski tožbi proti takšnim zavajujočim proizvajalcem. Komisija ne vem. Sedaj ste se odločili za zakonodajni predlog, ampak če boste potem dopustili, da ga industrija popolnoma spodkopa, no, komisija brez skrbi. Mi v vzhodnji Evropi bomo pripravili posebno zakonodajno pobudo. Recimo Mačarska je že dejala, da pripravlja sedaj poseben zakonodajni predlog za boj proti neenotni kakovosti proizvodov. Podobno se bo zgodilo, prepričana sem, v drugih državah, ki se soočajo s tem izzivom. Najbolje je, da uporabimo zdravo pamet, čaka naše ogromno dela. Hočem pa tudi povedati, da nočemo biti odlagališče slabih živil v Evropi. Najlepša hvala. Malo se oziram po dvorani. Bi želel kdo še kaj dodati? Kažete naj, sedaj pa dajem besedo še ostalim, gospod Pot. Eh, Pani spravodajce za skvelu praci a jenom jednu. Hvala. Dovolite mi, da se zahvalim poročevalki. Imam pa tehnični komentar. Dobro je, da pripravimo skupno metodologijo za testiranje živil na enotnem trgu. Poleg tega pa potrebujemo tudi enotno razlago takšnih rezultatov. Sam bom tudi za to pripravil poseben predlog spremembe. Hvala. Še kdo drug? Gospa Bonafé. Grazie presidente e grazie a... Hvala gospa predsednica, zahvaljujem se tudi poročevalki Borzan za ta osnutek mnenja. Zares se moramo zauzemati za visoko kakovost za vse evropske državljane. To pomeni, da se moramo boriti tudi proti nepoštenim poslovnim praksam in to je bila vedno prednostna naloga tega parlamenta. Po mojem mnenju pa moramo biti nekoliko previdni. Ne smemo tega mešati s potrebo potem, da bi morali imeti natančne določbe, ki se nanašajo na enako kakovost v državah članicah. Seveda lahko imamo pri živeljih določene razlike, vendar če je to povezano z legitimnimi dejavniki, naprimer eh, kraj proizvodnje ali pa lokalne specifične potrebe ali pa razlika pri, eh, v dobavni verigi eh, samih surovin. In to je povezano tudi z letnimi časi. To ne pomeni, da želimo legitimirati dajanje na trg nizkokakovostnih proizvodov. Niti ne pomeni, da želimo odstopati od določb, ki veljajo na ravni Evropske unije. Kot je dejala poročevalka, eh, cenimo delo, ki ga vodi Evropska komisija. To je odličen korak naprej, kar zadeva smernice, predvsem, ki so bile predstavljene lani. Eh, dobro je bilo tudi, da eh, zdaj skupno raziskovalno središče komisije določa cilje na tem področju zato da bomo tudi izvajali preizkuse, ki so podobni v državah članicah. Komisija se mora, si mora prizadevati še naprej, zato da bo oblikovala homogeno, eh, standardizirano eh, metodologijo. In vse to naj se nanaša na vidike, ki trenutno že veljajo, moramo se boriti proti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 Danes razpravljamo o snutku mnenja, ki se zauzema za enotno kakovost izdelkov po vsej Evropski uniji. Pri tem je pomembno tudi politično sporočilo. Ni na ključje, eh, da je eh, poročevalka eh, državljanka eh, države vzhodne Evrope. Želimo graditi skupno evropsko hišo z enakimi pravicami in dožnostmi za vse. Zakaj se je tako razširil euroskepticizem v naši regiji. Lahko sami potegnete zaključke. Dejansko mi nismo polnopravni člani te skupne evropske hiše. Hvala. Hvala. Bi tu želel še kaj dodati k tej razpravi? Sedaj bom dala besedo kar predstavnici komisije, gospa Benasi. Anđele Bjeko, na mesto gospe Benasi sem danes tukaj, prihajam pa iz Digi Justice. Najprej bi se rad zahvalil temu odboru zlasti, pa tudi gospe Borzan za vso delo, ki ga je opravila na področju vsega boja proti neenotni kakovosti proizvodov na enotnem trgu, ki tudi odraža prizadevanja Evropske komisije. Še enkrat bi želel počrtati, da je Evropska komisija zavezana k boju proti tej pomankljivosti. Predsednik komisije pa tudi komisarka Jun sta dejala, da je nesprejemljivo, da v določenih delih Evropske unije potrošniki kljub enaki oznaki živil uživajo hrano različne kakovosti. Komisija je tudi dejala, da je to njena politična prioriteta v trenutnem mandatu. In kaj se je zgodilo s to zavezo? Komisija jo je pretopila v akcijski načrt. In predstavil vam bom tudi glavne stebre tega načrta komisije. Najprej dialog z industrijo. Komisija je od samega začetka že dejala, da je treba v razprave pritegniti vse deležnike, zlasti pa tudi industrijo, ki se mora zavezati k ukinitvi teh nepoštenih poslovnih praks. Imeli smo seveda tudi srečanje v okviru foruma na visoki ravni o boljšem delovanju prehranske verige. Komisija je svojim skupnim raziskovalnim središčem v sodelovanju z različnimi deležniki pripravila posebno metodologijo za testiranje, ki bo dokončana ob koncu tega meseca. Do konca tega leta pa bomo imeli dejanska testiranja v državah članicah. Poleg tega smo objavili tudi določene smernice za boljšo uporabo in izvajanje trenutnih predpisov. Sicer smo to storili lani septembra. Poleg tega pa ponujamo državam članicam tudi določena finančna sredstva za izvajanje projektov glede testiranja neenotne kakovosti proizvodov. To so glavni stebri našega akcijskega načrta. Kot pa ste že omenili, pa je prišlo včeraj do velikega mejnika. Komisija je namreč predstavila celovit zakonodajni svežen, v katerem se spremembo direktive o nepoštenih poslovnih praksah predlaga določeno prepoved glede spremembe sestave živil s pričo nespremenjene oznake. S tem zakonodajnim svežnjem, s to pobudo, smo si zadali zelo ambiciozne cilje. Zakaj? Z njim bomo namreč razširili celotno razpravo o živilih in bomo vanjo vključili vse proizvode na enotnem trgu. Ne govorili bomo samo o diskriminaciji na podlagi živil, ampak govorili bomo tudi o diskriminaciji glede na proizvode. Dokazi so tudi pokazali, da neenotna kakovost ni omejena samo na živila, ampak tudi na ostale proizvode na enotnem trgu. Komisija se je zato tudi odločila za nove določbe v svojem zakonodajnem svežnju, za izboljšanje izvajanja in nadzora zakonodaje v zvezi z varstvom potrošnikov. Tako bomo lahko potrošnike bolje zaščitili tudi pred diskriminacijo živil. ki se zatekli k pravnim sredcem, recimo dobili bodo tudi uh, odškodnino in uh, lahko bodo prekinili z uh, sklenjeno pogodbo, kadar se bo pač izkazalo, da so žrtve neenotnih kakovosti proizvodov. Predvidevamo pa tudi kazni, ki uh, predstavljajo tudi 4 odstotke prometa podjetja, To pa še ni vse, potrošniki bodo prejeli še nova urodja za pravna sredstva. S drugimi besedami sledimo istemu cilju. Tudi za nas je nedopustno, da potrošniki, glede na geografsko lego v Evropski uniji, uživajo proizvode različne kakovosti. Mi imamo sedaj zakonodajni predlog, ki je zelo ambiciozen. Zagotavljamo pa vam, da bomo storili vse v naši moči, da bomo dosegli preboj. Računamo pa tudi na vašo pomoč. Hvala. Uh, Najlepša hvala. Sedaj pa bom dala besedo še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 zastopamo interese državljanov in zaradi tega nas to zelo zanima. Dvojni standardi so bili potrjeni za Polsko, Mačarsko in druge države, tudi za Romunijo. Sam zastopam Romunijo. To je prepričljiv argument, ki se poudarja v tej, tem poročilu. Ne bi ponavljal tega, kar so že povedali kolegi naj vas samo spomnim na to, kako naj delujemo na področju teh dvojnih standardov nenotne kakovosti. Naš odbor je bil vključen v to, pomembno je mnenje potrošnikov, vendar se ne sme izrabljati kot eh, pretveza za to, da se daje na trg izdelki, ki so lahko dvomljive kakovosti potrošniki nas upozarjajo na to, da moramo biti pozorni do nepoštenih poslovnih praks. Evropska živilska industrija mora eh, upoštevati vse te vidike. Mislim, da je treba spomniti tudi na to, da obstajajo različne potrebe pri potrošnikih v državah članicah. Seveda so okusi lahko različni nekdo pravi, da imamo različno dojemanje okusov, vendar dejansko s tem ne moremo opravičevati eh, niže kakovostnih izdelkov. Opravičujem se, ker eh, mogoče berem prehitro. Povdaril bi še pomemben vidik. To je prišlo na dan že pred časom. Na to so nas opozorili predvsem romunski potrošniki. Predlagali so nam, da bi uvedli novo vrsto nadzora. Gre za nekakšne inšpekcijske preglede, imeli bi nekakšne inšpektore, nadzornike za varnost živil. Zavedam se, da bi uvedli novo vrsto nadzora da bi morali v tem primeru poveriti to pristojnost nekomu, ki bo zares nadziral ta pretok izdelkov, predvsem, ko imamo določene sume v zvezi s specifičnimi izdelki. Vem, da bi lahko v zvezi s tem imeli več predlogov. Zaenkrat bi se tu ustavil. Imeli smo tudi nekaj predlogov sprememb, časa ni veliko vendar se bom eh, povrnil k tej temi, ponovno bom eh, predlagal mm, ta razmislek in upam, da bo lahko tudi to poročilo posredovalo neko jasno sporočilo komisiji. Komisija mora dobro delati na tem, treba je, da sprejme odločitve, ki bodo zares spremenile trenutno stanje. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo spet gospe Borzan za sklepne misli. Hvala za besedo. Dovolite mi, da se zahvalim tako poročevalcem v senci, kakor tudi ostalim poslancem, ki so sodelovali v današnji razpravi. Lahko rečem, da se skoraj v celoti strinjam s tem, kar smo slišali, zlasti lahko podprem to, kar je povedala gospa Konična. Gospod Škrlec je tudi omenil, da se ne smemo umiti samo na državljane v vzhodnji Evropi, ampak moramo v celotno razpravo pritegniti tudi državljane zahodne Evrope. Povedati je moramo, da se na vzhodu uživajo proizvodi neenotne kakovosti. Vesela sem, da je komisija nam namenila tudi določena finančna sredstva in da predvideva tudi študije. Potem pa ta razmejitev med vzhodno in zahodno Evropo glede kakovosti proizvodov. Upam, da ta razkorak res ne bo tako globok. Študija, ki sem jo opravila na Hrvaškem, je pokazala, da so dunajske klobase brez mesa na Hrvaškem. veliko bolj užitne v Nemčiji, kjer sebujajo 60 odstotkov mesa. Enako živilo je tudi na trgu v Italiji. In tudi tam odstotkovni delež mesa ni tako visoka, kot v Nemčiji. To pa tudi pomeni, da tudi italijani, se pravi državljani zahodne Evrope včasih uživajo neenotno kakovost proizvodov. Mislim, da moramo zagotoviti enako za vse državljane Evropske unije, kot je to seveda tudi zapisano v pogodbi o delovanju Evropske unije. Slišali smo, da je to tu nedopustno, to je že povedal predstavnik komisije, tudi komisar Juncker je to omenil v svojem govoru o stanju unije. te jav je, da mora Evropa dihati tako z levim, kako je z desnim delom svojih pljuč. Pa še to, kar je preomenila gospa Bonafé. Tudi temu se lahko pridružim. Omenila je, da imajo potrošniki svoje preference in tudi razumem do določene mere, da hočejo proizvajalci malo spremeniti uh, živilo glede na preference potrošnikov. Ni pa dopustno, da če imamo čokolade na trgu shodne unije, da je sestava te čokolade popolnoma drugačna, kakor v Zahodnji Evropi, recimo enako velja tudi za sestavo jogurta. Strinjam pa se tudi s predstavnikom Evropske ljudske stranke, Na začetku sem že dejala, da bomo vključili predlog spremembe LSE-ja glede inšpekcijskih pregledov na kraju samem, ki so tudi pomembni. To poročilo mora biti temelj za novo zakonodajo, s katero bomo lahko odpravili ta problem. In upam, da bomo na takšen način sem tudi povedali, da mora Evropska unija delovati posod enako. Uh, Najlepša hvala vsem skupaj, hvala vsem, ki ste sodelovali v razpravi o tej temi, ki je izjemno pomembna za državljane. Če državljani ne bi izpostavili te problematike in če vi ne bi na to povzeli eh, te problematike, komisija ne bi ukrepala. Tako da hvala, da ste eh, ukrepali kot je povedala poročevalka, je rok za odajo predlogu sprememb 23. Eh, april, glasovali pa bomo 20. Eh, in 21. junija v odboru. S tem smo zaključili obravnavo te teme. Naslednja točka pa se nanaša na morebitne nadaljne omejitve uporabe neonikotinoidov. Gre za izmenjavo mnen s komisijo. In glede na to bomo začeli s komisijo, na to pa lahko seveda dvignete roko vsi, ki želite sodelovati v razpravi. Gospod Klaus Berend, vodja eh, enote za pesticide in biocide iz GD za zdravje in varnost hrane z nami. Izvolite, gospod Berend, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica in dobro jutro vsem skupaj. Dosije, o katerem želite dane, danes govoriti, eh, ima že dolgo brado. Vse se je začelo leta 2012, ko so nova znanstvena dognanja pokazala, da nekateri eh, pesticidi, eh, ki spadajo med nikotinoide, predstavljajo tveganje za čebele. Zato je komisija sprejela uredbo leta 2013 in omejila uporabo treh teh nikotinoidov, eh, klotinidina, imidakloprida in eh, tiametoksama, za to, da bi preprečila uporabo eh, teh snovi v kmetijskih rastlinah, ki privlačijo čebele, naprimer koruza, sončnice in tako naprej. Še vedno pa lahko te snovi uporabljamo v toplih gredah, pri ozimnem žitu in eh, pri rastlinah eh, pred cvetenjem. Zahtevali smo eh, zbiranje dodatnih podatkov, zato da bi potrdili varnost uporabe teh snovi in pa tudi splošno revizijo v roku dveh let po začetku veljave pravil in sicer to smo na to izvedli leta 2015. Proizvajalci so podali potrditvene informacije EFSI, eh, eh, ki je pripravila oceno in objavila sklepe aprila in oktobra leta 2016. Na osnovi tega je komisija sklenila, da za vse tri snovi eh, velja, da uporaba, ki je bila dovoljena, ne more biti več obravnavana kot varna komisija se je eh, odločila za prepoved eh, vseh vrst eh, uporabe v zunanjem okolju in sicer od marca leta 2017 naprej. Lani junija smo se o tem že pogovarjali tukaj v tem odboru, takrat je bilo predstavljenih več osnutkov ugovorov, ki jih na to parlament na koncu ni potrdil. Augusta leta 2017 smo svetovni eh, trgovinski organizaciji eh, poslali dopis, ki omogoča tretjim državam, da komentirajo naše namene. Na to teče 60-dnevni eh, rok za ugovore in ta rok se je iztekel oktobra. Na to pa smo to obravnavali tudi v stalnem odboru za eh, rastline živali, krmo in hrano, leta 2017 torej. Eh, in veliko držav članic je prosilo komisijo, da počaka na to splošno revizijo, ki jo je prav tako upravljala EFSA, preden eh, glasujemo. Ta revizija se je začela pravočasno. EFSA eh, je pozvala k zbiranju podatkov. To je potekalo od maja leta 2015 eh, naprej. Komisija je prosila ISO, da oceni eh, te podatke in vse druge podatke, ki izhajajo iz literature. Poziv k zbiranju podatkov je privedel do eh, cele kopice podatkov, ki jih je EFSA zbrala in na to so potrebovali precej časa, da so izvedli to oceno, za katero smo jih prosili v komisiji. 28. februarja letos so končno objavili poročilo in eh, v eh, veliki meri je EFSA potrdila, da je zunanja uporaba teh treh eh, snovi problematična za divje čebele in za medonosne čebele oziroma, da ni bilo dokazano, da bi lahko takšno teganje izključili. Komisija tako ohranja eh, naše stališče v zvezi z osnutkom uredbe, ki eh, prepoveduje uporabo te snovi eh, v zunanjem okolju in eh, v stalnem odboru bomo o tem glasovali 27. aprila. To je vse z naše strani uvodoma. Hvala. Najlepša hvala, gospod Berend. Kolegi in kolegice, sedaj pa je beseda vaša. Nekaj se vas je že javilo v besedi, gospod Florenc. Izvolite. Hvala za besedo, sem klasičen kmetovalec in seveda veliko krat uporabljam fitofarmacevtska sredstva, ampak ne neonikotinoidov. Treba je povedati, da je to sredstvo s katerim pravzaprav namažemo seme. Tega ne damo dejansko v samo prst. In treba je tudi povedati, da je sama razgradnja teh sredstev zelo dolga. Mislim, da se moramo osredotočiti na tla, ne samo na vodo, se pravi na ostanke v zemlji. Recimo, če poskušamo škropimo našo prst, potem so ostanki v njej, kljub temu, da včasih ne najdemo ostankov drugod. Se pravi, komisija, prosim, da se osredotočite na ostanke teh sredstev v prsti. Potem pa me tudi zanima, kakšne argumente imajo države članice v zvezi z neonikotinoidi. Sam mislim, da obstajajo alternativne možnosti in če ne bom imel več tega sredstva, me bo res skrbelo, kako lahko pravzaprav prav zaščitim zemljo oziroma kako lahko spodbudim rodovitnost zemlje. Se pravi, potrebujemo ostala alternativna sredstva. Komisija mora vseeno delati na tem, kljub temu, da mi bo to morda na začetku povzročilo ogromno preglavic. Po, sa, po mojem mnenju so nevni kot neonikotinoidi najhujši in najnevarnejši insekticidi v Evropi. Much, Najlepša hvala, gospod Florenc. Gospod Poč. You, um, uh... Najlepša hvala, gospa predsednica. Kmalo bo potekalo glasovanje o prepovedi zunanje uporabe neko, neko neonikotinoidov v stalnem odboru. To so dobre novice. Še vedno pa imamo eno težavo, glede na to, da uh, je bila omejitev uporabe eh, nikotinoidov eh, sprejeta leta 2013. Eh, je bilo v tem času, od takrat naprej, sprejeti veliko derogacij v nekaterih državah članicah. V nekaterih državah omejitve sploh niso uporab, uporabili, sploh niso obstajale zaradi vseh teh izjem. Moje vprašanje je, na kaj čaka komisija, a boste sprožili eh, postopke za ugotovitev eh, kršitev ali ne, kaj bo komisija naredila za to, da bi preprečila državam članicam, da eh, ne spoštujejo eh, prepovedi in da še naprej uporabljajo ta izredni sistem, ki so ga uporabljali do sedaj. Gospod Stas. Najlepša hvala, gospa predsednica. Zahvalil bi se Evropski komisiji za podrobna pojasnila o vsem tem, kar se je zgodilo v zadnjih štirih letih. Napovedali ste, da boste v stalnem odboru o tem glasovali 27. aprila. Kot je dejal kolega Florence, eh, trenutno Eh, se izvajajo veliki pritiski na tem področju, predvsem kar zadeva sladkorno peso, ker eh, pri njihovi mm, obdelavi se uporabljajo neonikotinoidi. Uporaba neonikotinoidov eh, gotovo predstavlja tveganje tudi na področju sladkorne pese. Katero je bilo mnenje EFSE v zvezi s tem? V zvezi s tem bi potreboval pojasnila. Poslanec Poč je prav dejal, da imamo veliko izjem na tem področju. Komisija je dodelila, je omogočila veliko odstopanj na zahtevo držav članic. Vsa ta odstopanja, vse te izjeme. Eh, dejansko onemogočajo izvajanje prepovedi. Prepoved se ne spoštuje več. Eh, s tem se izogibamo zakonodaji. Potem pa imamo še eh, celo vrsto vprašanj, ki se nanašajo na tople grede, kjer je dovoljena uporaba neonikotinoidov imamo cel seznam eh, primerov, eh, kjer se uporabljajo neonikotinoidov in tam se onesnažujejo površinske vode. EFSA je to mogoče že obravnavala, obravnavala ta vidik, imamo tudi pri tem določene nevarnosti, določena tveganja. Potem komisija je tudi napovedala to glasovanje 27. aprila v stalnem odboru. Mi eh, si lahko že predstavljamo, eh, katero bo stališče držav članic. Poslanec eh, Florence je že dejal, mm, da ga zanima stališče Nemčije. On bo mogoče za to izvedel že prej v okviru svoje stranke. Sprašujem komisijo, ali e, bomo imeli kvalificirano večino ali pa ne. Če ne bo kvalificirane večine, kaj bo e, naredila komisija? Bo še naprej šla po svoji poti, bo še naprej ustrajala, čeprav ne bo kvalificirane večine in bo torej sprejela sama svoje odločitve. Hvala. Najlepša hvala, gospod Hujtema. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala komisiji za predstavitev. Imam nekaj vprašanj. Prvič, v 1107, v zakonodaji o uporabi eh, snovi za zaščito eh, rastlin piše tako, kot ste dejali in imam vprašanje za komisijo, zakaj eh, obravnavate zgolj čebele, potem ne vseh organizmov, tako kot so dejali tudi prejšnji govorniki. Kakšne so posledice, če te snovi dlje časa ostajajo v prsti ali pa v vodi, kakšne so torej posledice? Tudi mene to zanima. Želim si jasnega znanstvenega stališča, jasnih eh, znanstvenih raziskav v zvezi s tem. Mislim, da eh, ne smemo imeti eh, nekih splošnih razprav v Evropskem parlamentu, če je to nevarno ali pa ne. Všeč mi je avtorizacijski postopek za snovi za zaščito rastlin, ampak vidim tudi, kakšne so posledice prepovedi uporab snovi, ki jih eh, sedaj uporabljamo. Eh, ta eh, teden je eh, nizozemski organ za eh, varnost hrane eh, prav tako govoril o tem, da so lahko posledice ogromne eh, pri prepovedi eh, neonikotinoidov. Lahko bi bilo vse skupaj še bolj nevarno za okolje, če jih prepovemo, zato ker potrebujemo najprej alternative, drugače se bomo znašli v težavah. In mislim, da potrebujemo razpravo o tem, kako rešiti ta problem. Za vsak problem lahko najdemo rešitev, ampak kako zagotoviti, da ko bomo prepovedali neonikotinoide, da bomo obenem našli rešitev, ki bo zaščitila okolje, ne pa, da bomo na to prišli na rešitev, ki bo še bolj škodila okolju. Najlepša hvala. Gospodari. Madam Chair, colleagues, I am asked. Gospa predsednica, kolegi in eh, kolegice, zastavljam to vprašanje v eh, imenu gospe eh, Denano. Zastavili smo že vprašanje, ki so ga podpisali številni kolegi, 75 kolegov oziroma predlog spremembe, ki je bil zavrnjen na plenarnem zasedanju. Pozvali smo k prepovedi vseh pesticidov, ki uporabljajo neonikotinoide, eh, ki napadajo živčne sisteme čebel. Evropska komisija pravi, eh, da eh, čebele niso v nevarnosti, če so te snovi uporabljene v toplih gredah, gredah ampak s tem ste želeli izogniti splošni prepovedi. Študije pa kažejo, da te snovi ostanejo v eh, vodi in v prsti več let in tako predstavljajo eh, veliko grožnjo za biotsko raznovrstnost. Moje vprašanje je naslednje. Zakaj komisija meni, da ni eh, tveganja, če se rastline eh, tako leči v toplih gredah, gredah, ko pa to dejansko ni res? Hvala še kdo. Gospa Juso. Hvala za besedo, predsedujoča. Vsi vemo, da potrebujemo znanstvene, zanesljive študije. Vse vemo, da neonikotinoidi škodijo čebelam, ampak ne samo ta fitofarmacevtska sredstva, ampak tudi ostala sredstva. Zato je treba imeti res znanstvene študije v ta namen. Na začetku smo seveda dejali, da bomo zmanjšali emisije CO2, ja, pri tem pa smo povečali uporabo neonikotin paranoidov. Se pravi, to je res eno hudo protislovje, zato moramo biti v prihodnosti veliko bolj uh, razumni pri naših ukrepih. Madame Bojlan. Gospod Bojlan. Najlepša hvala. Nočem ponoviti tega, kar so povedali že drugi kolegi, ampak vseeno bi se rada navezala na besede gospoda eh, Poča. Ali bo komisija opravila s temi luknjami, s temi izjemami, ki so jih uporabljali nekatere države članice. Zanima me tudi, kakšne ukrepe lahko uporabimo za to, da bi omogočili uporabo neonikotinoidov za posamezne rastline in tople grede. Preprečiti moramo, da se eh, to zlorabi. Eh, kako lahko omejimo uporabo v toplih eh, gredah, kako zagotoviti, da se te snovi ne bodo razširile na širše okolje prek prsti, prek vode. Zanima me tudi, če ima komisija kakšne eh, načrte za obravnavo učinkov neonikotinoidov eh, in pesticidov eh, na, in njihove vplive na druge organizme ter tiste, ki so bili izključeni iz prejšnjih predlogov. Gospa Kadenbach. Najlepša hvala. Moje vprašanje je podobno. Všeč mi je, da je prišlo do raznih raziskav in da smo se zdaj odločili, da bomo prepovedali eh, pesticide, neonikotinoide. Sprašujem pa se, ali bo predvideno določeno spremljanje v prihodnje, zato da se bomo lahko prepričali, da nimamo določene škode tudi v toplih gredah zaradi uporabe neonikotinoidov. Hvala. Hvala še kdo? Not, then, uh... Če ne, bomo besedo ponovno predali gospodu Berentu. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala vsem poslancem in poslankam, ki so spregovorili. Nasplošno ste podprli naše predloge nadaljnih ukrepov. Dovolite mi, da se lotim vprašanj, kako ste jih eh, zastavili po vrsti. Gospod Florenc, pa tudi gospod Stas, eh, sta zastavila vprašanje v zvezi stališči držav članic. No, seveda, eh, ne morem razkriti posameznih stališč posameznih držav članic v odboru. Ampak, ko smo se na zadnje o tem pogovarjali marca, zgolj prgišče držav članic je zgolj priše držav članic podpiralo te predloge. Eh, nekaj eh, držav članic je bilo proti, večina pa še ni imela stališča. Govorili smo o proizvodni sladkorne pese, o čemer je govoril tudi gospod Florenc in tako eh, kot gospod Florenc, pa tudi mi sprejeli predstavniki te industrije, eh, ki so bili prijazni, ampak eh, zelo jasni in tudi naš odziv je bil prijazen, ampak zelo jasen. Komisija je jasno povedala, da eh, ne razmišlja o izjemi za proizvodnjo sladkorne pese. In s tem odgovarjam tudi na eno od vprašanj gospoda Stasa. Res je, da EFSA eh, ni zaznala neposrednega tveganja uporabe neonikotinoidov eh, pri obdelavi sladkorne pese, ampak eh, če snov ostane v prsti, obstaja tveganje, ki ga ne moremo izključiti za naslednje rastline, Eh, ki črpajo snovi iz eh, prsti in eh, tako so spet v nevarnosti čebele in pa drugi opraševalci. Tako da ne nameravamo sprejeti izjeme za proizvodnjo sladkorne pese gospod eh, Počeš zastavil vprašanje v zvezi eh, z nujnimi eh, izrednimi dovoljeni in tako naprej. Da, to je težava, ki se je komisija zaveda in vedno znova smo izpostavljali to temo v pogovorjih s tistimi državami članicami, ki te izredne avtorizacije sprejemajo zelo širokogrudno. Vprašanje je, če je to kompatibilno uh, Eh, s pravili iz eh, uredbe. Lani smo EFSO prosili, da oceni, če so bila eh, izredna dovoljena sprejeta leta 2017 upravičena. Njihov odgovor pričakujemo v maju, na to pa bo lahko komisija sprejela odločitve, s katerimi bi lahko pripričali državam članicam, da ponovno sprejmejo to vrstna dovoljenja. Jasno pa želim eh, povedati tudi v odgovor eh, na vprašanje gospoda Stasa, da je odgovornost eh, za potrditev teh dovoljen na strani držav članic. Tukaj komisija nima aktivne vloge sprejemanja odločitev, to je v pristojnosti držav članic. Lahko pa mi seveda eh, ugotovimo, če so pogoji iz zakonodaje izpolnjeni in eh, preprečimo tem državam, da bi ponovile takšne postopke, nismo pa mi tisti, ki eh, sprejemajo izrednja dovoljenja. Več vprašanj je bilo postavljenih v zvezi z uporabo te snovi v toplih gredah in tukaj se lahko navežem na sklepe EFSE, na podlagi katerih sprejemamo naše odločitve in poročila EFSE ugotavljajo, da je uporaba neonikotinoidov v uh, stalnih toplih gredah uh, varna. Gre seveda za stalne uh, tople grede, to pomeni, uh, da ni stika z unanim okoljem, prav tako pa je uh, voda obdelana, preden uh, zapusti toplo gredo. To seveda, seveda ne pomeni, da imamo bjanko menico eh, za takšno uporabo. Spet je eh, odločitev na strani držav članic. Zagotoviti morajo nadzor in zagotoviti, da ni negativnih učinkov za okolje. Če jih zaznajo, pa morajo takoj umakniti dovoljenja. Zastavili ste tudi vprašanje v zvezi z drugimi neonikotinoidi in eh, rad bi povedal uh, vsem, da smo uh, potrdili uporabo acetamiprida pred kratkim spet na podlagi sklepov EFSE, ki uh, pravi, da je tveganje za čebele in opraševalce nizko. Še eno od snovi uh, pa trenutno obravnavamo odločitev bo sprejeta k malu. Na to vprašanje gospoda uh, Hojtemaja ne obravnavamo zgolj eh, čebel, ampak tudi uh, druge vrste. Obravnavamo tudi uh, organizme v prsti, o čemer je govoril gospod uh, Florenc. Uporabljamo uh, posebne smernice za uh, uh, oceno tveganja za prst. Gospod uh, Hojtema je zastavil tudi vprašanje, če nas eh, skrbijo posledice za uh, zaščito uh, rastlin, uh, če nas skrbi, da ne bomo imeli ustreznih sredstev za njihovo zaščito. No, prvo kot prvo, uredba ne predideva uh, upoštevanje uh, sociogospodarskih učinkov uh, Eh, gre zgolj za oceno tveganja kot takšnega. Leta 2013 oziroma po omejitvah, eh, ki so bile uvedene leta 2013, je skupni raziskovalni center komisije pripravil eh, pregled stanja, zato da bi ugotovili, kaj se je zgodilo vizavi strategij kmetov in njihovih načinov zaščite rastlin. Ugotovili so, da so kmetje našli alternativne rešitve, gospod Florence je nekatere že omenil, gre za uporabo eh, drugih eh, insekticidov, ki so eh, dovoljeni ali pa eh, različne strategije za upravljanje eh, škodljivci. In eh, kmete so torej uspeli najti alternative. Predvidevamo, da bo to mogoče tudi glede na naše trenutne predloge. Še nekaj informacij v zvezi s spremljanjem. Parlament je potrdil pilotni projekt za spremljanje prisotnost pesticidov v okolju. Eh, s pomočjo spremljanja prisotnosti teh snovi v eh, čebelah. Komisija je eh, sprejela ta projekt, pripravljen je bil razpis za izvajanje projekta. Poleg tega pa komisija pripravlja širši akcijski načrt za opraševalce, v katerem bomo obravnavali tudi druge zadeve, ne zgolj pesticide, kot je dejala gospa Ajuso. Eh, obstajajo tudi drugi dejavniki, ki vplivajo na zdravje eh, čebel in opraševalcev. Ne gre zgolj za pesticide in to ne smemo pozabiti. Hvala. Najlepša hvala za eh, sodelovanje v razpravi, ki je bila zelo zanimiva. Bomo videli, kaj se bo zgodilo na terenu. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. Spet gre za izmenjavo mnen s komisijo in sicer na temo splošnega poročila o izvajanju uredbe RIČ. Govorili bomo o pregledu nekaterih elementov, o sklepih in ukrepih. Komisija je izvedla tako imenovani postopek refita riča in danes se bomo pogovarjali o tej temi z gospodom Sadavskasom ki je direktor za krožno gospodarstvo in zeleno eh, rast v generalnem direktoratu za okolje. Beseda je vaša, gospod eh, Sedavskas. Najlepša hvala, gospa predsednica. Z, mani, z mano je tudi eh, gospod Karlo Petinelli iz gosp, generalnega direktorata za rast. To je bila naša skupna naloga, dve službi sta jo opravljali, zato je bila ta revizija posebne narave, pa tudi zaradi drugih eh, razlogov. Ocenili smo eh, stanje zakonodaje in to zelo posebnega zakonodajnega akta, ki predstavlja globalna, globalne standarde. Je yeah eden izmed najstrožjih eh, zakonodajnih aktov Evropske unije in odraža sistem, ki ga še vedno gradimo. Leta 2006 je bil to zelo pomemben eh, mejnik pri razvoju politike za kemikalije eh, in pri razvoju evropske zakonodaje. S to zakonodajo je industrija postala odgovorna za varnost kemikalij v celotni dobavni verigi. S tem smo pospešili obravnavo kemikalij v javnih organih. Leta 2013 je potekala prva ocena, ampak takrat nekatera poglavja uredbe Rič niso bila operativna, tako da smo obravnavali zgolj tisti prvi del. 5. Eh, marca, pred mesecem dni, smo sprejeli drugo revizijo uredbe Rič, predstavili smo glavne dosežke, pa tudi glavne eh, izzive po desetih letih izvajanja te uredbe. Sedaj vemo, eh, da so vsi deli te uredbe operativni. gre za eh, del postopka eh, pregleda ustreznosti zakonodaje, ki ga izvaja eh, komisija. In gradili smo na prejšnji revisiji, ocenili pa tudi druge cilje. Ocenili smo podatke, ki jih dobimo iz držav članic, eh, posvetovali smo se z deležniki, pripravili smo dober ducat različnih eh, študij, tako da je revizija zelo široka in zelo poglobljena. Rič je izboljšal eh, zaščito zdrave živali in okolja, zagotavljamo tudi prosto gibanje kemikalij na notranjem trgu Evropske unije. Revizija predlaga 16 konkretnih ukrepov za to, da bi še izboljšali izvajanje zakonodaje. Prioritetna področja ki jih zahtevajo eh, nujne ukrepe, so naslednja. Reševanje podatkovnih eh, vrzeli, poenostavljene eh, izdajanje dovoljen, zagotavljanje enakih pogojev za vse v Evropski uniji, za vsa podjetja v Evropski uniji, boljše, boljši nadzor in izvajanje v državah članicah, sploh kar se tiče usklajevanja riča in uh, drugih zakonodajnih aktov, naprimer, kar se tiče odpadkov, kar se tiče zaščite delavcev. Gospod eh, Vela in gospod Bjankovska sta predstavila revizijo uredbe Rič eh, pred kratkim. Delovne skupine sveta so se o tem že pogovarjale, načeloma so države članice pozdravile naše sklepe, priznale pa so tudi, da obstava, obstaja manevrski prostor za izboljšave. Začenjamo široko razpravo z drugimi institucijami, z agencijami in eh, različnimi deležniki, zato da bi še izpilili ukrepe, ki smo jih predlagali eh, in to v sodelovanju z državami članicami, njihovimi eh, agencijami in predstavniki industrije. 11. junija pripravljamo konferenco z deležniki, tam eh, želimo izmenjati mnenja, zbrati ideje o izvajanju teh 16 eh, predlaganih ukrepov. Tudi vi ste seveda vabljeni na to konferenco, tudi vaših idej eh, se bomo nadejali. Sedaj pa smo seveda pripravljeni odgovoriti na vaša vprašanja, tako jaz kot tudi gospod Karlo Petinelli. Izvolite. Najlepša hvala. Sedaj pa kolegi in kolegice. Začel bo gospod Poč. Najlepša hvala, gospa predsednica, in eh, hvala komisiji za obisk in za razpravo o tej temi. Prošnje za izdajo Eh, dovoljenja eh, o uporabi kemikalij, ki bi lahko bile nevarne, so bile vse potrjene. Gre za več kot 300 odločitev v skladu eh, z agendo za boljše sprejemanje zakonodaje. Je komisija prioritizirala poenostavitev postopkov. To pomeni, da želite zagotoviti, da bo cenejše in preprostejše uh, proizvajati takšne snovi, zmanjšati želite stroške za izdajo dovoljen. Stroški so se že razpolovili v leta 2013 naprej. S tem dajate eh, spodbudo za uporabo tovrstnih snovi, namesto da bi jih zamenjali z drugimi snovmi. Brez da bi eh, zavrnili katero koli prošnjo, ste torej omejili doseganje glavnega cilja uredbe REACH, kar pomeni, da ne uporabljamo alternativ. Ni prave spodbude za podjetja, da bi ulagala v varnejše proizvode. Kaj bo komisija naredila? Eh, da bi uredba REACH dosegla glavni cilj, zaščitila zdravje eh, ljudi in okolja. Kako boste zagotovili, da se najbolj nevarne kemikalije ne bodo več uporabljale eh, in da jih bomo zamenjali z drugimi snovmi? Hvala, gospa Avken. Tak, mange tak. Og jeg vil lige sige, at jeg har en fornemmelse af, at... Øh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Zdi se mi, da je poslanec gospod dejansko že postavil vprašanje, ki sem ga želela postaviti sama. Ko sem ga poslušala, sem eh, si dejala, zares moramo delati prav na tem, to je glavni cilj riča. Moramo olajšati življenje podjetjem. Doslej je dejansko rič eh, omejevala eh, laže rešitve. In še vedno imamo nevarne kemijske snovi, nevarne kemikalije, ki se prosto premikajo in eh, ne spodbujamo ehm, podjetij, ki ponujejo alternativne rešitve. Torej, popolnoma se strinjam s tem, kar je dejal eh, predgovornik. Imela bi še dodatno vprašanje. Kako je mogoče, da eh, Evropa sploh doseže svoje cilje 2020, eh, če ne ustrezno izvaja zakonodaje? Rič. Če se ne bomo osredotočili na izvajanje te zakonodaje, ne bomo mogli delovati dobro komisija ima določene predloge v zvezi s tem, kako naj bi izboljšali postopke za avtorizacijo. Zdi se mi, da smo s programom boljše zakonodaje dejansko dobili slabšo zakonodajo. Dejansko to ni bil cilj večletnega dela, ki smo ga vodili, zato da bi razvili rič. Hvala. Thank you. Madame Ayuso. Hvala, gospa Ayuso. Si. Hvala za besedo. Rada bi se zahvalila komisiji za celotno predstavitev. Uredba Riča, po mojem mnenju, dober zakonodajni akt za dajanje na trg kemijskih substanc na podlagi ustreznih znanstvenih študij. Bi bilo pa dobro, da se pri tem upošteva še naslednji problem, ki jih imajo proizvajalci išečih rastlin, tako v Španiji, kakor v Franciji. Uredba namreč zahteva določene znanstvene razloge, da so sadveganja pod nadzorom. Recimo, če to upoštevamo pri eteričnih oljih, lahko povem, da zahtevamo seveda zelo podrobne in drage študije sestave eteričnih olj, zlasti če recimo omenim eterično olje, sivke in proizvajalci, Eh, teh eteričnih olj so ponavadi majhna podjetja, mikropodjetja, sedaj pa jim nalagamo tako velike stroške, tako velike obremenitve in to je nesorazmerno. Komisijo bi želela vprašati, ali bi lahko predvidela določeno izjemo za ta eterična olja oziroma če bi lahko omilila zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ta majhna podjetja, ki izdelujejo eterična olja. Mr. Huitema. Gospod Huitema. Najlepša hvala, gospa predsednica, in hvala komisiji. Imamo vprašanje v zvezi z ričem. Trenutno se rič eh, osredotoča predvsem na snovi PBT. Obstojne bioakumulativne in strupene snovi podjetja, ki naprimer proizvajajo pitno vodo, pa se soočajo še eh, z eno težavo, še enimi snovmi, ki eh, so toksične, ki se eh, širijo v vodi, ki so obstojne in težko je na to vse te snovi izključiti oziroma um, počistiti iz eh, pitne vode. In zanima me, če se komisija osredotoča tudi na to vrstne snovi. Hvala, še kdo? Kadenbach. Gospa Kadenbach. Uh, uh Najlepša hvala. Za trenutek sem izgubila pozornost, tako da nisem pripričana, če ste se dotaknili eh, naslednje zadeve v vašem uvodnem nagovoru. Ampak, če se ne motim, komisija ne prelaga akcijskih ukrepov za izboljšanje eh, upoštevanje in eh, kakovosti informacij pri dosejih za registracijo. Kljub temu, da je to glavna ovira za učinkovito izvajanje uredbe RIČ, komisija zaenkrat ni uspela tako rekoč eh, pri sprejemu jasnih ukrepov in še naprej uvaja tako imenovani mehki pristop prek informativnih dopisov in tako naprej na vkljub eh, neupoštevanju eh, pravil pri eh, dosejih za registracijo v višini 50 odstotkov, se dostop do trga zagotavlja skoraj vedno. To pomeni, da ni ustreznega ustrezne možnosti za nadzor nad kemikalijami. Brez ukrepov bo breme še vedno na organih držav članic in na odboru. Eh, EKA, zato da bi dopolnili informacije, ki so potrebne, eh, kar se tiče eh, seznama kandidatov, omejevanja, zakonodaje in tako naprej. Kaj to torej pomeni? Še kdo? Če ne, besedo dobi spet gospod Sadavskas. Izvolite. Uh, uh, Najlepša hvala. Skupaj s Karlom Petineljem bova odgovorila na vaše vprašanje. Prvo vprašanje se je nanašalo na zamenjavo uh, z drugimi snovmi. Tukaj se ne morem strinjati z vašim komentarjem. Vemo, pripravili smo namreč uh, raziskavo, da ko je neka snov eh, na seznamu kandidatov, ne še na seznamu dovoljenih snovi, ampak seznamu kandidatov, eh, podjetja takoj začnejo vlagati v raziskave in razvoj, iščejo alternative. To se dogaja in to uh, vemo. Zelo mogoče je, da se podjetja že v tej fazi, ko eh, se snov znajde na enem ali drugem seznamu, začnejo ukvarjati z razkavami in razvojem, kar pomeni, da imajo eh, neko spodbudo, da iščejo alternativo. Težava pa nastane eh, pri tem, da alternativa ni nujno dobra, če je neka snov prepovedana, jo lahko zamenjamo z drugo snovjo, ki še ni prepovedana, ampak eh, ima morda eh, podobne lasnosti in eh, takšna alternativa prav tako ni dobra za okolje in za zdravje ljudi. To je problematika, ki jo moramo razrešiti in to počnemo prek novega pristopa. Skupaj obravnavamo podobne snovi in jih obravnavamo v svežnju. Tudi z gospod Auken se ne morem ravno strinjati, kar se eh, tiče eh, splošnih neuspehov uredbe Rič. To sem povedal v začetku, to je eh, najstrožja, najširša zakonodaja, pokriva eh, 17 tisoč snovi in povedati eh, moram, da je to največja, eh, najbolj celovita podatkovna baza o Eh, takšnih snoveh eh, na svetu. V desetih let smo zbrali največ informacij eh, in to ni neuspeh, ravno nasprotno. Dejstvo je, da se soočamo z določenimi izzivi, to je dejstvo, da. Naprimer, kar se tiče kakovosti dosejo za registracijo, prav, res je, v nekaterih, v številnih se soočamo s težavami, kakovost je problematična. Skupaj Eh, z agencijo za eh, kemične snovi, za kemikalije, se eh, s tem ukvarjamo. Agencije pa na to obravnavajo posamezne doseje za registracijo in če ti ne ustrezajo pravilom, prosijo za dopolnitev. Gre še vedno za prve faze razvoja sistema in v tem primeru moramo biti čim bolj uh, kooperativni. Razmišljati moramo tudi o novih spodbudah za podjetja, da ta najdejo nove rešitve. Včasih se namreč zgodi, da neko podjetje registrira eh, kemikalijo, na to pa pride do nekega novega razvoja, nove uporabe, eh, imamo nove snovi na trgu, novo znanstveno stališče ali pa tako naprej. In najti moramo uh, ustrezne spodbude za uh, podjetja, uh, da bodo dopolnjevala dosjeje. Težava ni zgolj uh, registracija, ampak tudi ocenjevanje. In ocenjevanje je predvsem natančno delo, zahteva veliko uh, sredstev, zahteva tudi testiranje, včasih nažalost na živalih. In tukaj moramo narediti uh, Eh, več. To smo povedali tudi v eh, sklopu eh, ocene uredbe REACH. Ko ste dejali, da dosežke z registracijo niso ustrezni, je to vključeno v naš prvi ukrep. Kako izboljšati dosežke, to je naš prvi, prvi ukrep. Z industrijo se pogovarjamo in pripričan sem, da bomo v nekaj letih zagotovili boljše stanje. Kar se tiče snovi v pitni vodi, pa lahko povem, da rič velja za vse snovi, ne glede na to, v katerem delu okolja jih eh, najdemo. Je pa res, da moramo obravnavati problematične lastnosti kemikalij, ki se zrcalijo uh, v različnih uh, proizvodih, v vodi, uh, in eh, drugot. Izpostaviti treba novo pobudo na temo pitne vode, v kateri želimo rešiti vprašanje problematičnih snovi. In eh, povezava med uredbo RIČ in to direktivo eh, bi lahko zagotovila sinergijo in na to je treba paziti. Sedaj pa prosim Karla Pedinelja, da odgovori na preostala vprašanja. Najlepša hvala najprej bi rad seveda dopolnil to, kar je prepovedal gospod Avkem. Izidi samega pregleda uredbe RIC so zelo jasni, z njimi smo izboljšali tudi alternativne možnosti testiranja. Ne morem dejati, da je izvajanje slabo, učinkovito je, je pa res, da se samo izvajanje še ni končalo. V poročilu imamo omenjenih še 60 področji, kjer lahko izboljšamo izvajanje tega zakonodajnega akta. Sedaj prihajamo v tretjo fazo izvajanje rič. Treba je omeniti tudi tisti del, ki je povezan z nizko tonažo kemičnih snovi, tako da moramo še malo počakati. Se pa ne strinjam s tem, da je bilo izvajanje slabo. Potem pa še nizka tonaža glede leta 2018 v zvezi s tem se lahko zovem tudi na to, kar je dejala gospa Juzo. Strinjam se in razumem, da je včasih izvajanje te uredbe stroškovno obremenilno, tudi za MSP-je. MSP-je je treba podpirati, ne pa jih oprostiti od zahtev. Veliko krat smo se že sestali za proizvajalci taričnih olj. Povedali smo jim, da ne bodo dobili nobenih izjem za terična olja, ker pač recimo prihajajo iz kmetijstva oziroma ker so jih uporabljali že uh, na sto let. Eterična olja so tudi snovi z določeno stopnjo zaskrbljenosti. Sicer moram povedati, da bomo podpirali MSP-je, zato smo se skupaj z kemijsko agencijo odločili, da bomo sprejeli določene ukrepe in jim tudi pomagali. Francija jim je tudi ponudila določeno finančno podporo. Podobno bomo tudi storili z ostalimi državami članicami, ne bomo pa jim podelili izjeme za snov, ki se smatra za snov za določeno stopnjo zaskrbljenosti, samo zaradi tega, ker so proizvajalci MSP-ji. Hvala tudi gospodu Patinelju, da je odgovoril na vsa vprašanja. S tem pa smo tudi zaključili to točko. To pa tudi vse v zvezi s tem delom dnevnega reda 25. in 26. aprila pa se bomo ponovno sestali. Najlepša hvala.